Dear colleagues, Drage kolegice in kolegi, imamo nekaj zamude, vendar mislim, da lahko začnemo s stankom našega odbora. Ne vidim poročevalca. Prva točka na dnevnem redu je zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka. Kot veste, je predlog del svežnja, ki ga je komisija napovedala decembra 2013. Tu gre za stari postopek in vi je začel na tem delati že v prejšnjem mandatu in 19. marca 2014 smo imeli v odboru Envi izmenjavo mnen, pozneje so koordinatori sklenili, da nadaljujemo s pisnim postopkom, ki se je zaključil pred evropskimi volitvami maja 2014 zahtevali so dodatno oceno učinka o interakciji med zakonodajo o zraku in um, okvirom za podnebje in energetsko politiko iz leta 2013. Ocena učinka je bila opravljena, imamo tu izvod in Sedaj še čakamo na poročevalko, kajti jaz bi najprej dal besedo poročevalki, ki je pa ne vidim. Seen, uh, torej, sedaj sem zagledal poročevalko. Žal mi je, Julie in po mojem uvodu dajem besedo poročevalki, da začne razpravo in pozneje bomo poslušali avtorje dodatne ocene učinka. Đuli, beseda je vaša, da začnete z razpravo. Hvala lepa, predsednik. Pravzaprav v tej fazi nimam veliko za dodati. Pomembno je, da danes govorimo o komplementarni oceni učinka. Upam, da ste dobili izvod eh, tega dokumenta, ki je zelo pomemben. Ta dosje je zelo tehničen in preden v odboru sprejmemo nek konsens glede tega predloga, je zelo pomembno, da si člani odbora zelo natančno ogledajo to oceno učinka, da to ocenijo in razumejo podatke. Pogovarjala sem se s poročevalci v senci, državami, članicami. To pač počnemo poročevalci in. Jasno je postalo, da bo veliko razprave o spremljivosti statističnih podatkov. Torej, lahko že sedaj napovedujem veliko razprav o statistikah in zaradi tega se moramo res potruditi, da to se razumemo. Ocena očinka ki eh, jo je pripravila naša enota. je pravzaprav najbolj obširno ex ante poročilo, ki smo ga v tem odboru do sedaj naredili. In zaradi tega sem tudi eh, prosila, da damo to točko na dnevni red, zato da dobimo razlage, in da razpolagamo vsi z istimi informacijami, ki bodo podlaga za naše razprave. Če se strinjate, predsednik, eh, bi prešli kar na predstavitev eh, te ocene učinka. Naša enota bo to predstavila in poslanci in poslanke to lahko pozneje komentirajo. Hvala lepa. Preden začnemo s prezentacijo, bi rad eh, pozdravil pet lokalnih eh, politikov iz spodnje Saške, ki so prišli na naš sestanek na povabilo eh, kolegov Mesner in Grote, ki prihajata iz iste regije. Hvala lepa, da ste prišli k nam danes. In sedaj dajem besedo gospodu Markusu Amanu, ki je opravil to dodatno oceno učinka in prosim, da nam razloži rezultate te študije. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, enota za ocene učinkov v Evropskem parlamentu je eh, naročila dodatno oceno učinkov eh, in poskušali smo ugotoviti, kakšne so interakcije med evropsko politiko o kakovosti zraka in podnebno in energetsko politiko. Poročilo ste dobili v pisni obliki, zelo obsežno je. Danes bi strnil rezultate te študije. Raziskava je narejena v naslednjem kontekstu. Obstajajo interakcije med eh, onesnaževalci zraka in toplogrednimi plini, eh, ki izhajajo pravzaprav iz istih virov. In karkoli počnete pri samem eh, viru, pa naj gre za vsega, Eh, zmanjševanje porabe energije ali pa za zmanjševanje emisij, eh, vse ima pač učinke tudi na druge elemente. Eh, lahko spremenite pravzaprav eh, emisije toplogrednih eh, plinov, lahko zmanjšate porabo, to seveda eh, tudi vpliva na onesnaževalce zraka. Tu vidite tudi implikacije zadnjega predloga o kakovosti zraka e, in sicer v povezavi s najnovejšimi cilji za podnebje in energijo. Pomembna je struktura uporabe energije in seveda tu moramo videti, kakšni so stroški za dodatne ukrepe za e, nadzorovanje onesnaževanja Eh, zraka in ti stroški seveda igrajo pomembno vlogo v predlogu komisije. Vse to seveda tudi vpliva tudi eh, na nadaljne ukrepe. V skladu z ekonomsko teorijo je optimalna raven za ukrepe uh, uh, nekaj kar ocenjujemo na podlagi eh, marginalnih eh, stroškov eh, in marginalnih koristi. Leta 2013, se pravi lani, je Evropska komisija predlagala direktivo NEC in tu izhaja iz energetske zaščite. Tu se sklicuje na eh, primes 2013, vključuje tudi eh, energetsko in podnebno politiko Evropske unije po letu 2012. Eh, Poznaje je komisija sprejela nove energetske in podnebne cilje in Pred kratkim eh, je to potrdil tudi svet s svojimi sklepi. Na podlagi novih eh, razvojev se zastavlja pomembno vprašanje implikacij teh novih ciljev na podnebni in energetski svežen. Mi smo eh, opravili pravzaprav prav isti model, ista orodja, isto uh, orodje za eh, to analizo in mi smo preverili, kakšne so očinki novih ciljev. Uporabili smo nek scenarij, ki je bil tudi predstavljen v sporočilu komisije o eh, podnebnem okviru do leta uh, eh, 2030. To je tako imenovani uh, GHG 40 skozi ES e scenarij. Eh, tu se predvideva minus 40 odstotkov toplogrednih plinov. Eh, potem pa eh, šestindvajset štiri odstotka obnovljivih eh, virov in približno trideset odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti v letu dva tisoč trideset torej mi smo vzeli ta scenarij vse smo pustili kot v preteklosti prejšnjo projekcijo pa smo nadomestili z energetskim scenarijem, ki dosega te podnebne in energetske cilje, ki jih je predlagala Evropska komisija. E, če si ogledamo potem porabo energije, ta novi scenarij, ti novi cilji bi eh, prenesli eh, Eh, za deset odstotkov manjšo porabo energije v primerjavi z eh, prejšnjim scenarijem. Največ eh, zmanjšanja bi imeli pri plinu in največ prihrankov bi dosegli na področju gospodinstv z izolacijo in podobno. Tu vidimo stroške in koristi dodatnih eh, ukrepov za kakovost zraka, ki jih predlaga Evropska komisija. Tu vidimo torej spremembe v skladu z novimi cilji. To je nekoliko znanstveni prikaz. Poznaje bom eh, povzel ključne elemente. Na osi X imamo izboljšanje zdravja se pravi eh, izboljšanje zdravstvenih eh, učinkov v primerjavi eh, z nespremenjenimi razmerami in na desni strani vidimo, eh, da pridobimo eh, pri življenjski dobi, pričakovani življenjski dobi na vertikalni osi pa vidite povišanje stroškov. E, se pravi, tu vidite, kako se stroški povečujejo v skladu s predlogom komisije, torej začnemo e, e, predlog komisije najprej do določene stopnje, imamo zelo majhno izboljšanje, potem pa strm porast. Eh, modra eh, linija kaže pravzaprav izboljšanje eh, zdravja. Vidite pri Vidite pravzaprav nek modri razpon, nekaj je pravzaprav zagotovo, nekaj je negotovo. Za večino ukrepov pa velja, da so zdravstveni učinki bistveno višji od vloženih stroškov. Eh, potem eh, komisija eh, si želi zaprte vrzeli za 60 odstotkov, to prikazuje ta modra navpična črta, to pomeni, vzamemo 60 odstotkov teh ukrepov, to je cilj. Pomembno tu pri tem je, da Eh, ta eh, neprekinjena rdeča črta, to je pač eh, strošk v skladu z podnebnim in energetskim svežnjem. Tu vidimo pravzaprav, da začnemo pri nižji ravni 3,5 milijard evrov na leto, manj stroškov kot v prvotnim scenarijem in krivulja se začne tudi bolj pomaknjeno proti desni strani, se pravi 22 odstotkov potencijalnega izboljšanja zdravja nastaje avtomatično kot dodatni učinek implementacije energetskega in eh, podnebnega svežnja. Se pravi, ne povzroča dodatnih stroškov, se pravi, tu imamo 3,5 milijard eh, evrov manj stroškov na leto, to je torej novo izhodišče za um, te uh, podnebne in energetske cilje. E, potem pa se nadalje stroške povečujejo in zračne onesnaževalce lahko bolj uh, uh, zmanjšamo kot uh, v primerjavi s prvo projekcijo, ki ni vključevala energetskih ciljev. Predlog Evropske komisije torej. Eh, predvideva bistveno nižje stroške in vidimo pač to razliko med eh, eh, predlogom komisije in neprekinjeno črto. Tu imamo še neke negativne stroške, se pravi stroški v energetskem in podnebnem svežnju so nižji No, naslednje, naslednje prikaz to bolje eh, prikazuje oziroma je bolj razumljivo prikazano. Tu vidite stroške za nadzorovanje v uh, onesnaževanje zraka, tu vidimo uh, najprej podnebje in energija, po drugi strani pa primes 2013. Eh, tu vidimo eh, potem eh, implementacija sedanje zakonodaje leta dva tisoč trideset in tu vidimo pravzaprav šestinosemdeset cela šest milijard dodatni stroški za dosego Eh, cilja eh, komisije plus ena štiri milijarde in v, zraven pa vidite primerjavo eh, na podlagi primes 2013. Se pravi, spodaj vidite skupne stroške za nadzor onesnaževanje zraka v skladu s svežnjom za podnebje in energijo 88 milijard in primes 2013 93,5 jasen zaključek je da nove energetski podnebni cilji prinašajo izboljšanje zdravja eh, ob nižji ceni kot vidite so Eh, stroški nižji od tega, kot če bi samo nadaljevali z sedanjo zakonodajo in starim scenarijem. Eh, potem pa stroški za dosego predlaganih ciljev. Parlament eh, je prosil za ekonomsko analizo optimalne ravni. Se pravi, preiskali naj bi racionalne ambicije. Eh, se pravi, eh, kdaj pride do eh, izenačanja med marginalnimi stroški in marginalnimi koristmi. Tu vidite primerjavo marginalni stroški in koristi. Primerjamo prvotne stroške in potem to je eh, črta sta linija in potem polna črta so marginalni stroški v skladu z podnebnim in energetskim svežem. Naslednji prikaz. Torej, začnimo s starim predlogom eh, komisije, oziroma ne starim predlogom, predlogom komisije. E, eh, zaprtje e, vrzeli za 67 odstotkov, optimalna raven se je pri zaprtju vrzeli 75 odstotkov, se pravi, eh, tu vidimo 75 eh, od 92 odstotkov, to je ta eh, modra linija. Cilj komisije je 67 odstotno zaprtje vrzeli do leta 2030, to je um, 5 odstotkov uh, pod optimumom v letu 2025 in komisija je tudi sprejela pač eh, še dodatnih 5 let za implementacijo. Se pravi, predlog komisije uh, predlaga zaprtje vrzeli za 67 odstotkov. In optimalna raven pa bi bila med 75 in 92 odstotkov v skladu s torej sprimes 2013. Potem pa v skladu s scenarijem podnebje energija, eh, optimalno zaprtje vrzeli 75 do 92 odstotkov, vendar novi scenarij pravzaprav doseže boljše rezultate in je lahko tudi bolj ambiciozen z 92 do 6 odstotkov Eh, boljšim rezultatom v skladu z originalnim scenarijem. E, torej, to zaprtje za. Um, eh, 92 odstotkov bi pomenilo zmanjšanje prezgodnje smrti v 16 tisočih primerjih. Uh, to pomeni, da eh, bi lahko pravzaprav na leto eh, prehranili 16-17 tisoč eh, smrtnih žrtev prezgodnje smrti. In potem gremo še na naslednji prikaz. Na tej ravni bi letno lahko prihranili 140 tisoč let življenja, Eh, plus sedem odstotkov v primerjavi s predlogom komisije lahko seveda eh, vidimo da bi imeli šestnajst tisoč dvesto eh, primerov manj prezgodnje smrti v primerjavi s predlogom komisije potem pa stroški za nadzor onesnaževanja zraka bi znašali enaindevetdeset tri milijarde na leto namesto triindevetdeset pet milijarde na leto se pravi minus dve milijardi in če eh, v denarju izražimo zdravstvene koristi, bi pač eh, imeli koristi eh, za 8,4 do 50,8 milijard na leto več kot v primerjavi z komisijo. Zaključki. V skladu z podnebnim in energetskim scenarijem bi Eh, stroški za nadzorovanje eh, onesnaževanja zraka bili nižji eh, za 5,5 milijard na leto v primerjavi s starim scenarijem Primes 2013 in lahko bi zaščitili 140 tisoč življenjskih let na leto več in stroški Eh, za eh, nadzorovanje onesnaževanja bi bili za dva dve milijardi na leto nižji od eh, primesa dva dokument kaže tudi podobno analizo za leto 2025, pa tega ne bi tukaj predstavljal, tudi za leto 2020 imamo podobne podatke. Tu komisija ni naredila predloga, vendar tu uh, se predlaga pravzaprav uh, nekaj podatkov v primerjavi z revidiranim uh, eh, Göteborgskim protokolom. Uh, tu uh, smo lahko bolj ambiciozni in koristi uh, bi bile v razponu med 40 milijard in 300 milijard evrov na leto. Povedal sem, da so to zaključki. Uh, podrobni uh, prikazi so v dokumentu in natančne številke in sedaj sem seveda tudi na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Sedaj, ko smo prisluhnili tej zanimivi presoje vpliva, bomo dali besedo poročevalcem v senci posameznih eh, poslanskih skupin. Kolegica Gardini me je prosila, da je zastopam kot poročevalca v senci, kot poročevalko v senci eh, v imenu skupine ELS, torej dajem besedo sam sebi. Zahvaljujem se doktorju za to študijo, ki pojasnjuje pozitivno povezavo med obema politikama. Hkrati pa ta študija vsebuje tudi določene zanimive elemente, kar zadeva oceno politik. Gre za nove predloge na področju podnebja in energije, ki imajo pozitiven vpliv tudi na eh, politiko eh, boja proti onesnaževanju. Torej, veliko je pozitivno pozitivnih eh, sinergij, ki se nanašajo recimo na zdravje. Gre eh, za znižanje stroškov za 2,3 milijarde evrov in eh, za več sredstv sredstev in sicer 8,5 milijard več za področje javnega zdravja. Torej vse to so prednosti in te prednosti so zelo koristne za nas kot odbor. Pa tudi ocene drugih politik so pri tem zelo pomembne, kajti ta politika bo predstavljala manjši strošek eh, kot eh, druge politike, ki so predvsej dražje. Pozitivni učinki so nas pripravili do tega, da je naša poslanska skupina ocenila to študijo kot pozitivno. Hkrati nam daje možnost lažje presoje, o presoji tega svežnja o onesnaževanju zraka. Sedaj pa k skupini eh, socialistov. Potem pa bomo nadaljevali z drugimi skupinami. I, I think, um, to, well, najlepša hvala. Najprej najlepša hvala za delo ki ste ga upravili pri presoji vpliva. Gre za dve politike, ki sta tesno povezani in zato eh, mislim, da lahko precej znižamo stroške, hkrati pa zagotovimo tudi prednosti na področju zdravja in to je seveda fantastično. Obe politiki se med sebojno dopolnjujeta veliko je področje, v katera bi se lahko še eh, poglobili. Potrebno si je ogledati osnovno zakonodajo, potrebno bo sodelovati z eh, generalnim direktoratom za eh, podjetništvo, recimo kar zadeva področje avtomobilov, predvsem avtomobilov na dizelski pogon. Upam, da bomo tudi tam dosegli pozitivne rezultate. Zastaviti si moramo ambiciozne cilje in hkrati ne smemo dovoliti zvišanja stroškov izvajanja te politike. Zelo tesno moramo sodelovati z Generalnim direktoratom za eh, podjetništvo in eh, to poročilo me navdaja z velikim optimizmom. Najlepša hvala, gospod Dans. Sedaj pa gospod Farija. <clears throat> Eh, najlepša hvala gospod predsodnik v imenu poročevalke v senci skupine alde bi rad uh, zastavil nekaj vprašanj glede na presojo vpliva. Kmetijski sektor prispeva k izpustom metana in sicer že uh, precej časa ko ste izvedli presojo vpliva, ali ste naleteli na kakšne številke glede stroškov eh, za kmetijski sektor, da bi dosegli cilje na področju eh, e izpustov metana do leta 2013 in 2030 eh, in ali veste, kako bi lahko dosegli ta cilj ali obstajajo kakšni načrti. Hvala lepa, gospa Konična. Zato, Tudi jaz bi se rada zahvalila vsem za to zelo podrobno študijo. Ta študija nam eh, kaže pot v prihodnost in mislim, da jo moramo vzeti zelo resno. Zakaj? Zato, ker se nekatere direktive, ki jih imamo, prekrivajo in nimamo ustreznih sinergij učinki si tako medsebojno nasprotujejo. Zato mislim, da je zelo pomembno, da imamo presojo vpliva, da bomo lahko uspešno nadaljevali z našim delom. Veseli me, da si je svet zastavil zelo pozitivne cilje na področju podnebne politike, predvsem kar zadeva. Eh, čistejšo energijo. Mislim, da moramo nadaljevati z našim prizadevanjem za znižanje izpustov. In eh, zelo cenim in pozdravljam prizadevanja, da bi vključili temeljne vrednote in pripravili ustrezno politiko, Sedaj pa k metanu. To najbrž ni ena izmed naših glavnih prioritet, to je morda pomembno za področje kmetijstva, ampak v uh, okviru vseh drugih ukrepov to ne more biti nekaj, kar bi bilo tako zelo pomembno, da bi potrebovali za to posebne rešitve. Naprimer, z iskanjem eh, novih možnosti za omejitev teh izpustov metana. Mislim, da je potrebno izpuste znižati, kot so pokazali eh, diagrami eh, v presoji vpliva. To bo potrebno sicer še proučiti. Na vsak način pa ne smemo pozabiti našega končnega cilja in ta končni cilj mora biti enoten, ne smemo podvajati naših poli, politik. Uh, sedaj pa kolega Eichhold. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil Markusu za upravljeno delo in tudi za zelo jasno predstavitev. Proračun je bil precej omejen, tudi časa niste imeli dovolj, koliko vem, ste celo uh, svoje počitnice izkoristili za pripravo tega poročila in zato sem vam seveda zelo hvaležen. To poročilo jasno kaže, da je potrebno povezati politike z področja podnebja in energije in pa onesnaževanje zraka. Eh, mislim, da ta presoja vpliva jasno kaže, kako se ta področja prekrivajo. Moje prvo vprašanje je, Ali boste predstavili rezultate študije tudi v delovni skupini sveta? Mislim, da bi eh, to bilo zelo koristno, kajti v svetu si običajno ogledajo le stroške izvajanja, pri tem pa pozabijo na prednosti eh, na področju zdravja. Svet eh, zgolj poredko prouči tudi druga področja. Najpogosteje se osredotočajo zgolj na stroške in eh, kombinacija eh, podnebne in energetske politike, temu so se zavezale tudi države članice sedaj, no, z nekaterimi pomankljivostmi in z eh, določenimi nesramnimi pristopi, ampak pustimo sedaj to ob strani. Ali nameravate tudi svet prepričati, da si ne ogleda zgolj stroškovne plati, ampak tudi prednosti? Zelo sem hvaležen, da ta študija kaže tudi, da če želimo zapolniti vrzel med tem, kar je tehnično mogoče in kar eh, je nujno potrebno za zapolnitev eh, vrzeli, da lahko ugotovimo, da se je Evropska komisija odločila za oceno 67 odstotkov. To je zelo konzervativna ocena optimalna zapolnitev vrzeli bi bila med 76 in 92 odstotki. Komisija je torej precej konzervativna v svojem predlogu in če sedaj vključimo še skupne prednosti, potem eh, je še bolj smešno, eh, da komisija predlaga tako konzervativno številko. potrebno je upoštevati tudi učinke in če se ogledamo eh, to študijo, potem se moramo zastaviti vprašanje, o čem pravzaprav razpravljamo. To je naravnost smešno, ampak to je mogoče vprašanje za druge institucije in ne za vas. Tega eh, vam ni potrebno komentirati, kajte to je politično vprašanje in vi ste znanstvenik in eh, se boste najbrž odrekli vsem političnim izjavam, povsem upravičeno. Še eno vprašanje, poleg tega, ali nameravate tudi svetu predstaviti to študijo. Zelo zanimivo bi bilo, <clears throat> ko bomo razpravljali o dodatnih predlogih sprememb, da bi imeli tudi eh, specifične podatke za posamezne države. Eh, na voljo naj bi bili stroški znižanja izpustov za posamezno eh, državo članico in mislim, da imate te podatke na voljo, ampak jih nisem mogel najti ali nam jih lahko zagotovite pa zdravstveni učinki na posamezne države članice. Tudi to bi bilo zelo koristno, najbrž bi bila potrebna nadaljna analiza, ne samo z vaše eh, strani, ampak mogoče v sodelovanju z Markom Hollandom. Kaj bi lahko storili na tem področju? Kako eh, bi lahko zagotovili specifične podatke za države članice, predvsem kar zadeva zdravstvene učinke? Ali so podatki na voljo tudi za obdobje po letu 2020, kajti tudi to bi bilo zelo zanimivo. Poročali ste o letu 2005 in 2013, zanimivo bi bilo, če bi vključili tudi leto 2020. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Pedičini. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za odlično predstavitev, ki je bila zelo jasna. Tudi mi bomo podrobno proučili to presojo vpliva. Imamo pa predlog, predlog direktive o kakovosti zraka nam eh, nalaga eh, nove omejitve glede izpustov metana, glede eh, izpustov žvepla in eh, različnih drugih spojin. Vendar pa je potrebno poskrbeti tudi za primerjalne podatke. Izpusti, naravni izpusti v eh, zrak znašajo nič cela, nič ena odstotka medtem ko so izpusti industrije 3300 krat eh, večji od teh naravnih izpustov. Tukaj gre torej za kronično onesnaževanje, ki ga trpijo predvsem osebe, ki živijo v bližini rafinerij, v bližini uh, industrijskih baz. Torej, mislim, da bi morali dopolniti eh, ta seznam eh, onesnaževalcev in pri tem je potrebno upoštevati tudi eh, to, da so izpusti iz eh, industrijskih obratov eh, veliko bolj nevarni. Sedaj pa Karl Heinz Florenz. No, veliko vprašanje je bilo že zastavljenih. Eh, zanimal bi me odziv komisije na vaš dokument. Predlagana je spremenjena strategija, kar zadeva stroške, sem nekoliko prestrašen, kaj ti dejali ste, da bo vse skupaj stroškovno neutralno. Ta neutralnost se ne odseva v stroških. za celotno gospodarstvo so ti stroški eh, seveda sprejemljivi, ampak za posamezne podjetnike bo situacija predvsej bolj zapletena. Kar pa zadeva kmete, je eh, seveda tudi potrebno upoštevati učinke eh, in kako si to predstavljate. To je vprašanje, ki ga moram zastaviti, če ne želim, da ehm, me v mojem volilnem okrožju obesijo v naslednjih dneh. Matija Zgrote. Ja, Bas Eichhout je dejal, da bi bilo to potrebno predstaviti v svetu. Predvsem eh, glede na to, eh, da eh, je svet 22. oktobra obravnaval podnebni okvir za obdobje do leta 2030. Mislim, da bi te informacije moral imeti na voljo tudi svet. Veliko vidikov je bilo že izpostavljenih če povežemo eh, zdravstvene prednosti z eh, varstvom eh, okolja oziroma z ustrezno politiko na področju onesnaževanja zraka, je to zelo težko predstaviti, ampak življenjska doba eh, za evropejce bi se podaljšala za 4,4 eh, mesece, eh, to so statistični podatki, s tem ljudi ne bomo prepričali. Zanima me, v kolikšni meri ste upoštevali tudi ambicioznejše cilje, ali ste upoštevali le to, kar je trenutno na mizi, ali ste obravnavali tudi bolj ambiciozne modele. Mogoče bi lahko še o tem povedali kaj več. Kje vidite prednosti v teh bolj ambicioznih modelih. Eh, drugače pa še enkrat najlepša hvala. Mislim, da je to zelo dobra študija, ki nam bo pomagala pri našem delu. In mislim, da bi ta študija morala biti na voljo tudi ostalima eh, dvema inštitucijama. Najlepša hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo dr. Jamanu za odgovor bi rad vprašal eh, komisijo, če ima kakšen komentar na to študijo. Kaj ti mislim, da to študija pomeni tudi za komisijo? Izvolite. Uh, Najlepša hvala. To je zelo pomembna študija in v imenu komisije bi se rad eh, zahvalil za to študijo, pa tudi za te dodatne številke, kaj ti, eh, to je politika, ki je zelo zapletena, ampak podprli smo jo z obsežno analizo tudi znotraj Evropske komisije mislim, da smo tukaj zato, da prisluhnemo in se tudi kaj naučimo. In to smo zagotovo tudi storili, kajti zelo lahko se izgubiti v vseh eh, teh podatkih in številkah. In kot je poročevalec pravilno povedal, eh, je eh, potrebno razumeti celotno področje in to bo zelo koristno tudi v nadaljevanju tega zakonodajnega obdobja. No, naj samo pojasnim, kaj je pravzaprav želela storiti komisija. Eh, želeli smo predlagati le osnovni predlog, eh, končni cilj eh, pa je, da bi znižali preuranjene stroške zaradi onesnaževanja zraka. Eh, želeli smo znižati številko s 350 tisoč eh, na približno 200 tisoč. Eh. Lahko bi torej storili več z isto vsoto denarja ali pa eh, bi ohranili enako obseg dejavnosti eh, Eh, z manjšimi sredstvi. Torej, upam, da bomo uspešni na tem področju in najlepša hvala parlamentu za te informacije. Grazie, eh. Najlepša hvala. Sedaj pa dr. Aman. Kolegi so mu zastavili določeno vprašanje. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ja, Hvala lepa. Nekaj kratkih odgovorov. Zastavljeno je bilo vprašanje glede izpustov metana in stroškov eh, teh izpustov, eh, še prav posebej za kmetijski sektor. Zelo jasno je, da je metan predvsem toplogredni plin in je del eh, podnebnega eh, svežnja in eh, seveda bomo imeli tudi eh, ustrezno ceno eh, v schemi trgovanja z emisijami. Metan je tudi onesnaževalec zraka. Poleg tega vpliva tudi na ozon. Torej, metan eh, v veliki meri prispeva k temu, eh, k prvi plasti ozona in eh, tako onesnažuje zrak, seveda. Predlog komisije predlaga, da bi izvedli ukrepe, ki bi jih lahko izvedli z ničnimi stroški gre za to, da bi uh, sredstva privrčevali kasneje, recimo z uh, bioplini in podobnim. Torej, predlog komisije predlaga, da bi bili sprejeti za metan tisti ukrepi, ki ne bi povzročili dodatnih stroškov. Stroški za metan naj eh, bi eh, torej znašali, eh, naj bi torej bili nični. Zastavljeno je bilo dodatno vprašanje, ali eh, so na voljo podatki tudi za posamezne države. Ja, so, niso navedeni v eh, tem eh, dokumentu, ampak eh, zlahka vam jih zagotovimo in vse te informacije imate tudi eh, na spletu eh, so prosto dostopne, tako da lahko najdete tudi vse podrobnosti. Podatki so na voljo tudi za obdobje do leta 2020, vendar pa nismo imeli časa, da bi eh, o tem razpravljali z eh, nacionalnimi izvedenci. Torej, obstaja določen razkorak, kar zadeva te podatke, kajti nismo se utegnili poglobiti v to skupaj z državami članicami. Makrogospodarski učinek, ja, to smo podrobno analizirali. Tudi vračanje sredstev v eh, proračun. Obravnavali smo tudi poseben vidik glede razdelitve bremena na posamezne sektorje. No, naj to razložim. v optimalni gospodarski perspektivi, ki jo je predvidela komisija, je vrzel znašala oziroma je razkorak znašal pet odstotkov. Torej, eh, stroški so bili nesorazmerni za kmetijski sektor in zaradi tega je komisija znižala raven ambicij z eh, 75 na 67 odstotkov. to breme za kmetijski sektor pa nastane šele, če si ogledamo oziroma če vključimo tudi dodatne stroške. Če pa si ogledamo stroške, ki jih trenutno gospodarstvo plačuje, lahko vidimo, da kmetijski sektor prispeva zelo malo, glavno breme pa nosi industrija, eh, predvsem prometni sektor in pa sektor proizvodnje energije. Torej, eh, stroški so zelo nesorazmerno porazdeljeni. glavno breme je v tem trenutku eh, na ramenih industrijskega sektorja, eh, na ramenih termoelektrarn in ne na ramenih kmetijskega sektorja. Potem pa se bodo stroški izravnali, če si seveda ogledamo dodatne stroške. Če si ogledamo skupne stroške, eh, kmetijstvo vseeno nosi le mali delež teh stroškov. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, če smo analizirali tudi e, učinek ambicioznejših ciljev. Ja, e, analizirali smo e, vse e, mogoče e, strategije za polnitev na pet odstotkov, popolna za polnitev, e, ampak oceniti se moramo, osredotočiti se moramo predvsem na cilje Evropske komisije, ki si jih je ta seveda zastavila v predlogu. Najlepša hvala. Grazie. Lepša hvala. Sedaj lahko zaključimo našo razpravo. Besedo dajemo poročevalki. Najlepša hvala. Hvala lepa za to razpravo. Sama bi rada dodala le še nekaj točk. Kot poročevalka sem imela nekoliko več časa, da si to temo ogledam, podrobno ogledam ne smemo pozabiti, da govorimo o različnih gospodarskih modelih. In izkazalo se je, da bi lahko bila pot prihodnosti nekoliko drugačna, kot jo navaja predlog komisije. Vendar pa moramo upoštevati seveda tudi spremenljivke v tej enačbi tukaj ne gre za absolutne številke, ko govorimo o gospodarskih modelih. Moramo seveda upoštevati napoved gospodarske rasti od sedaj do leta 2030, poleg tega pa so tukaj še druge spremenljivke, kot recimo stroške oglika in tako naprej. In še zelo pomembna točka, ki mislim, da je nismo v zadostni meri obravnavali, e, mislim na različna onesnaževala zraka. različna onesnaževala zraka nimajo enake teže, če upoštevamo njihovo eh, povezavo z politikami boja proti toplogrednim plinom. Torej njihova, njihov pomen eh, je različen. Seveda v tem primeru obravnavamo okvir in uh, si zastavljamo splošne cilje za celotno področje, ampak posamezni elementi nismo predmet razprave v tem okviru, pa jih vseeno ne moremo povsem zanemariti. In zaradi tega si moramo ogledati povezavo teh elementov eh, z temeljnimi onesnaževali. In to moramo upoštevati tudi, ko bomo obravnavali končni model. To, po mojem mnenju, bo eh, zelo, zelo pomemben element. Kajti ne govorimo toliko o uspodbijanju tega modela, čeprav jih bo prav veliko trkalo na moja vrata in to zahtevalo. Enako pa bo najbrž veljalo tudi za poročevalce v senci. Mislim, eh, da se moramo sredotočiti na ta model. Eh, sedaj imamo presojo eh, stroškov in pa prednosti, ki jih prinaša ta predlog. In na prvi pogled se seveda zdi, da odločitev eh, ne bo težka. Seveda se je potrebno osredotočiti za bolj ambiciozen pristop, ampak mislim, da eh, bo potrebnih še nekaj forenzičnih preiskav, preden bomo lahko to odločitev tudi dejansko sprejeli. S komisijo se bom seveda podrobno pogovarjala o njihovem odzivu. komisija danes eh, ni bila prav podrobna, ampak o podrobnostih se bomo z njim vsekakor morali pogovarjati. Spoštujem tudi eh, navedbe glede različnih stroškov in prednosti za posamezne eh, sektorje. Leto 2030 je še daleč v prihodnosti in eh, politike se bodo morda v tem času spremenile in zagotoviti moramo tudi ustrezen manjverski prostor za odziv na to. Vlada bi dejala članom odbora, še prav posebej pa poročevalcem v senci, da nas čaka še veliko dela na tem področju, eh, veliko analiz bo še potrebnih, veliko dela bo še potrebno upraviti, tako da bomo našli kompromis, ki ga bomo lahko vsi podprli in mislim, da nam bo ta študija pri tem zelo pomagala in eh, seveda eh, se bom z enoto, ki je študijo pripravila, govorila še bolj podrobno, tako da bomo lahko te rezultate tudi dejansko uporabili v naših razpravah. Videli bomo, kako ambiciozni bomo lahko pri pripravi našega predloga. Najlepša hvala. Hvala lepa kolegici Gerling, poročevalki za njene zaključke. Ko zaključimo z to točko dnevnega reda in preidemo na naslednjo točko. Kot se lahko spomnite, smo pri sprejemu dnevnega reda eh, zamenjali točki 18 in 19, eh, tako da bomo sedaj govorili o prepovedi ribolova z visečimi mrežami kot veste, je zakonodajo predlagala komisija in eh, predvideva eh, prepoved eh, uporabe visečih mrež zaradi negativnih vplivov na okolje, kar takoj dajem besedo poročevalcu. Kolega Fronte. Posso chiedere un attimo prosim, da kolegi, ki odhajate, odidete mirno, tako da bomo z delom odbora lahko nadaljevali. Kolega Fronte. Grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Torej, viseče mreže so instrument, ki se uporablja v ribištvu in v katerih eh, o katerem se veliko razpravlja. To so mreže, ki so lahko dolge tudi na stotine metrov. Trenutno eh, so v Evropski uniji prepovedane mreže, ki bi bile daljše od 2,5 eh, km. Torej, lahko si predstavljate te zelo dolge in obsežne mreže, ki imajo velik vpliv Eh, na naša morja. Od 90-ih eh, let eh, naprej se je izkazalo, da uporaba teh obsežnih mrež vpliva na določene vrste rib, pa tudi Poleg tega pa so bili prizadeti tudi delfini, zaradi tega imamo uh, sedaj predlog komisije. In komisija je v svojem zaključku zapisala, da smo v zelo težavni regulativni situaciji. Uh, ugotavlja, da so viseče mreže sicer zelo pomembne in da so eh, trenutni zakoni omogočili eh, ribičem, da uporabljajo te instrumente eh, na nezakonit način. In na to temo sta bili sprejet sprejeti tudi dve odločitvi Evropskega sodišča eh, in sicer je šlo za primer Francije in Italije. Gre torej za eh, zelo zapleteno vprašanje. Ribištvo ima velik vpliv na okolje in pa na zaščitene vrste in zaradi tega je komisija podala predlog, eh, ki so ga številni ocenili za provokativnega. Gre za tako rekoč brutalen predlog komisija je predlagala, da prepovemo uporabo visečih mrež povsod v eh, Evropski uniji. Samo eh, štiri člene ima ta predlog Evropske komisije in sicer v eh, tretjem členu je zapisano, da je prepovedana uporaba visečih mrež za lovljenje eh, različnih eh, vrst rib. Evropska komisija je pripravila presojo vpliva in eh, eh, Določila je štiri točke oziroma štiri različne možnosti. Prva možnost je bila ohranitev statusa quo, zadnja možnost pa popolna prepoved vesečih mrež. Vmes so se nahajale različne alternative in k temu eh, se bomo še vrnili. Ena izmed alternativnih možnosti je bila selektivna prepoved eh, uporabe visečih mrež in sicer na tistih področjih, kjer je vpliv na okolje največji. Težava pa je, da v presoji vpliva glede te tretje možnosti, ki bi bila najbolj všeč najbrž tudi Evropski komisiji? Različni odbori analizirajo ta predlog, tudi odbor za ribištvo. Torej, v tej presoji vpliva je Evropska komisija zapisala tudi, da obstaja tretja možnost, namreč selektivna prepoved, ampak trenutno komisija nima na voljo dovolj informacij o tem, katere dejavnosti so najbolj nevarne in zato bi težko sprejela predlog eh, selektivne prepovedi. Torej, selektivna prepoved je dobra možnost, vendar pa nažalost nimamo dovolj podatkov, da bi eh, ta eh, predlog sploh obravnavali. Normativni okvir je torej izjemno zapleten. Eh, pogosto se izkoriščajo luknje v tem sistemu in eh, prihaja do nezakonitih dejanj. Zaradi pomankanja podatkov pa torej Evropska komisija predlaga popolno prepoved uporabe visečih mrež. Med deležniki In eh, tudi v odboru za ribištvo je bilo izraženo močno nasprotovanje tej popolni prepovedi. Tudi eh, poslanske skupine, ki so zastopane v odboru za ribištvo, temu nasprotujejo. Prvič, zato ker ta predlog ne upošteva temeljnega stebra nove ribiške politike, gre za načelo regionalizacije torej gre za to, da morajo biti ukrepi prilagojeni situaciji na terenu in da je potrebno upoštevati lokalne karakteristike. Drugič, bo to močno vplivalo na majhne ribiške skupnosti, ki uporabljajo določene viseče mreže, ki pa imajo manjši vpliv na okolje. In tretjič, Zato, ker eh, na voljo ni dovolj podatkov, da bi obravnavali druge predloge, kot recimo selektivno prepoved uporabe visečih mrež. Dodatn problem je problem definicije. Jaz sem v svojem predlogu predlagal. da uporabimo definicije Evropske komisije, ki je razširila obseg eh, definicije visečih mrež. Da bi lahko podali mnenje v tem primeru, glede na to, da je predlog komisije zelo natančen in jasen, torej popolna prepaved. Ampak, da bi lahko upoštevali deležnike in pa kolege ter njihove pripombe. No, to je pripombe, smo pravzaprav slišali iz vrst vseh političnih skupin, sem skušal najti alternativo predlogu Evropske komisije. Moj predlog je, da odločitev prepustimo državam članicam države članice so v tem primeru v priložnosti, eh, v situaciji, kjer lahko izberejo dve možnosti. Lahko popolnoma prepovejo uporabo visečih mrež ali pa se ne odločijo za to in uporabijo izjemo, torej viseče mreže še naprej uporabljajo leto ali dve do leta 2017, naprimer, v tem obdobju pa morajo poskrbeti za to, da se soočijo z naslednjimi podatki. Ne bom jih vseh eh, navajal. Eh, potrebno je pripraviti eh, seznam vseh visečih mrež, ki jih uporabljajo, Poleg tega morajo zbrati podatke o vplivu vsake eh, posamezne mreže na okolje, torej tukaj gre za različne vrste eh, mrež in eh, potrebno je izvesti študijo o vplivu na zaščitene vrste. Poleg tega je potrebno izvesti presojo vpliva tudi kar zadeva gospodarske in družbene posledice prepovedi tega mrež, teh mrež. Te podatke morajo potem posredovati Evropske komisiji in Evropska komisija eh, bi potem morala analizirati podatke, ki jih bodo posredovale države članice. Ti podatki morajo biti eh, čim bolj popolni in. Potem bo mogoče Evropska komisija na osnovi podatkov lahko sprejela odločitev o selektivni prepovedi uporabe visičih mrež. In eh, tako se bo Evropska komisija lahko odločila tudi, katere regije lahko nadaljujejo z uporabo visičih mrež zaradi uh, vidika trajnosti in pa iz. Uh, in pa na osnovi analize gospodarskih in družbenih posledic. Torej, ta predlog Evropske komisije je izjemno natančen. Moj predlog pa se močno razlikuje od tega predloga. Skušal sem upoštevati tudi kritike in sicer kritike iz vrst tako deležnikov, kakor tudi iz vrst različnih političnih strank. Skušal sem najti alternativno rešitev, ki pa bo sledila istemu cilju. Naš temeljni cilj je namreč, da prepovemo uporabo mrež, ki imajo negativen vpliv na okolje, celo uničujoč vpliv na okolje. To je naš temeljni cilj torej. Nažalost, moram z tem eh, predlagati, da prepustimo svobodo državam članicam, kajti le na ta način bomo lahko zbrali ustrezne podatke in dali možnost preživetja majhnim ribiškim skupnostim, ki uporabo teh vesečih mrež nujno potrebujejo. Najlepša hvala poročevalcu za predstavitev. Sedaj pa poročevalci v senci. ELS, gospa Heranc Garcia. Ja, hvala, predsednik. Ja, v tem predlogu Evropske komisije, da bi prepovedali ribolov z visečimi mrežami, kar tako. Zelo na hitro je precej presenetljivo, da niste upoštevali nekatere vrste ribolova pri oceni učinka. Zlasti, če govorimo o malem ribolovu in kakšnih mrežah, ki ne povzročajo škode. Kaj te? treba se vprašati, kako ribolov z vesečimi mrežami vpliva na ulov sardin v Galiciji. Tam uporabljamo mreže sejto. To so obrtniške tehnike ribolova. Te so sredotočene predvsem na ulov sardin. To ne povzroča nobene stranske škode ogroženim vrstam rib. Tako da tu ne potrebujemo nobenih previdnostnih ukrepov. Prepove takšnih mrež ni upravičena v tej regiji. Prav tako je to zelo pomembno za približno 400 plovil, ki uporabljajo takšne mreže v Galiciji. In po tem predlogu komisije pa naj bi tak ribolov prepovedali. Sedaj bomo zavrnili kar vse in zelo smo zaskrbljeni, kako bo z ohranjanjem ribiških virov. Ampak da bi kar tako vse prepovedali za vsa plovila, to tudi ni pravi pristop. To bi privedlo do poslabšanja nekaterih vrst ribolova. Prizadete države so to zavrnile. V nekaterih državah želijo, da bi se ta dokument poslal nazaj komisiji. Prav tako menimo, da komisija ni na zadost način obrazložila, zakaj predlaga takšno prepoved. Potrebujemo resno oceno učinka, da bi preučili okoljske posledice zaradi rabe visečih mrež. Ni bilo ocene učinka po posamičnih državah in tu je treba jasno ločevati med velikimi ribiškimi flotami, ki uporabljajo velike viseče mreže in potem imamo po drugi strani majhne obratniške vrste plovil, ki uporabljajo mrežo SETO. In tu ni bilo nobenih analiz med različnimi vrstami ribolova. In po predlogu komisije ne bo alternativ, kar je seveda lahko izvajati za majhne ribiške flote. Ampak naj ponovim še enkrat. Ko govorimo o majhnih mrežah, gre res za zelo izbrane mreže. Torej, želimo da bi se tu poštevalo načelo sorazmernosti. K temu pozivamo. Mislim, da ta prepoved ni podprta znanstvenimi dokazi, prav tako to ni sorazmerno, glede na težave, s katerimi se soočamo. Lahko podprem to idejo pročevalca in sicer, da bi prepovedali veseče mreže za nekatere vrste zaščite pomorstva, ampak minimo, da bi tu morali imeti običajni zakonodajni proces. Potrebujemo oceno učinka, ki bo dobro znanstveno utemeljena. Prav tako ne smemo omogočiti delegiranih aktov komisiji. Potrebujemo čas za tehno analizo, potrebujemo mirne pogoje, običajni zakonodajni postopek pa je pravi pristop. Treba je preučiti različne vrste ribolova ko govorimo o rabi visečih mrež. To je zelo pomemben predsednik situacije. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kaputov, v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predvsem bi se rad eh, zahvalil eh, kolegu Afronto za eh, pripravo tega poročila. Mislim, da je opravil dobro delo, čeprav bomo seveda še vložili predloge sprememb. Zakonodaja Evropske unije na eh, področju visekih, visečih mrež, kot je povedal kolega, eh, ima številne vrzeli. Namreč eh, na ta način prihaja do nezakonite uporabe visečih mrež. Eh, in sicer eh, tudi za ulov eh, zaščitenih vrst. To ima uničujoče posledice na okolje in zato se je Evropska komisija odločila za boljšo zaščito teh vrst in predlagala popolno prepoved uporabe visečih mrež. Zatem se seveda ne moremo strinjati. Popolna prepoved je nosoraz, nesorazmeren predlog, ki lahko negativno vpliva na lokalne ribiške skupnosti in na trajnostno ribištvo. Poročevalec je torej izbral pravi pristop, ampak mislim, da se bomo morali potruditi, da najdemo rešitev, ki bo. Uh, ustrezna uh, za obe strani. Imam nekaj predlogov, ki bi lahko upoštevali te različne interese. Mislim, da bi bilo eh, potrebno uvesti pravilo, ki eh, bi veljalo za prepoved mrež, ki jih uporabljajo določeni mreži ribiči in ki ne spadajo med viseče mreže. Ne strinjam se tudi z predlogom poročevalca, da bi prepovedali eh, mreže, ki imajo zelo majhen obseg. Mislim, da je to nespremljiva možnost. Tradicionalno ribištvo je seveda potrebno zaščititi tradicionalno ribištvo predstavlja zelo majhen odstotek in zato mislim, da bi lahko bilo za to področje, da bi bilo uh, moč za to področje odobriti uporabo. Uh, eh, mrežki ponavadi tudi niso dolge. Zelo pomembno je uložiti predlog spremembe, ki bo predlagal prehodno obdobje. Potrebujemo eh, prehodno obdobje vsaj do 31. maja 2017, tako da bodo ribiči lahko prešli na bolj selektivno in na bolj trajnostno ribištvo. Torej, moje stališče je, da je potrebno upoštevati različne interese in jih tudi ustrezno uporabiti. Tudi ustrezno vključiti v to uh, poročilo. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Duncan. Hvala, predsednik. Ta prelog ni prilagojen namenu. Pika. Že več let pravijo, da bo skupna ribiška politika upoštevala regionalizirano uh, politiko. To pa ni regionalizirano, to bo vplivalo na majhen ribolov v Združenem kraljestvu. Po potrditvi sveta imamo najviše možne standarde in ta majhen ribolov bo izkoreninjen s tem pristopom, ki velja kar za vse. Videli smo prvotne ambicije, to smo videli v znanstvenem pristopu, potem pa smo videli ta zelo nespreten pristop, da bi vse uredili z enim pristopom. Tu vidimo, da komisija nastane ni naredila svoje domače naloge. Da bi kar tako prepovedali vse veseče mreže po celotni Evropski uniji, da bi jih obravnavali enako, da so enake. Ne, to ni res. In zato moja skupina ne more podpreti tega predloga v tej obliki. To moramo vrniti komisiji in komisijo moramo spomniti na to, da če bodo govorili o regionalizaciji, potem morajo začeti izvajati regionalizacijo. Naj nehajo obravnavati vse enako, prepoznati morajo razlike, jih obravnavati drugače in tudi ribiče, ki so odvisni od teh metod, morajo poštevati, sicer bo ta institucija skupaj s komisijo v hudih težavah. Hvala. Okay, and now uh, I give the floor to Madame. Dobro, gospod Mejzner sedaj. Ja, vielen Dank, Herr. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolega Duncan ničesar ni povedal o mnenju, samo nekaj o prvotnej zahtevi komisije. Torej, najprej želim povedati, da mi je to mnenje zelo všeč. Hvala lepa poročevalcu. Vidi se, da je to nekdo, ki se spozna na stvari. Mislim, da ste biolog za morje in to se opazi. E, torej, seveda moramo stvari uresničevati in poskrbeti za zaščito mori. Se pravi, želimo koristiti morje, e, dopuščati ribolov, vendar zaščititi tudi biotsko raznovrstnost. E, poskrbeti moramo tudi za zaščitene vrste. Hkrati pa seveda naj živi tudi ribolov držav. E, podpiram e, pristop mnenja. E, vem, da je bilo v odboru za ribolov rečeno, da naj se vse vrne na začetek, naj vr se vrne komisiji. Mislim, da to, kar je komisija predlagala, ni ravno posrečeno, kaj ti zahteva popolno prepoved eh, ribolova z visečimi mrežami brez izjem in to ni dobro, kajti to bi kaznovalo tudi tiste, ki uporabljajo eh, male mreže in to potrebujemo seveda za mali ribolov. Znano je, mislim, da prihajate iz eh, Škotske, eh, saj na irski eh, eh, obali eh, lovijo pač. Eh, Eh, z manjšimi eh, mrežami in to naj bi dejansko še naprej dopuščali. V Balskem morju so eh, viseče mreže prepovedane, v sredozemlju so zelo velike tam eh, je to treba dejansko prepovedati. Mi moramo namreč vedno videti, kakšne so posledice za ribolov, ki ga nočemo kot takega predla, eh, prepovedati. Mi moramo dejansko stvari natančno preveriti, eh, ali lahko dejansko tudi z, z ribolovnim skladom pomagamo pri prehodu Torej, eh, dolge viseče mreže, 200 eh, km dolge je treba prepovedati, eh, v sredozemlju je treba tudi prepovedati velike viseče mreže, sicer pa je pametno, da pozovemo države članice naj pogledajo, kje se opravlja trajnostni mali ribolov. Vsaj mislimo, da je trajnosten dokazano to še ni. E, mislim, da ne bi bilo smiselno pač te prepovedati in e, zaradi tega moramo pač eh, dopustiti državam članicam, da to dopuščajo, hkrati pa morajo zbirati podatke. To je glavna napaka predloga komisije brez znanstvene podlage določa določene stvari. To je povedala tudi kolegica iz ELS. To je pač treba dejansko narediti ob podpori znanstvenih podatkov. Se pravi, to sem s tem povedala že vse, mi kot odbor za okolje moramo skrbeti za biotsko raznovrstnost in ohranjanje, le te nočemo stvari vrniti na začetek, kot to predlaga odbor za ribištvo, smer je prava eh, in predlogi Eh, sprememb iz mnenja so dobri in jih podpiramo. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Rodriguez Rubi. Ja, menimo, da je ribolovni sistem sedaj v težavah. Imamo majhne ribolovne vire, potem imamo tu tudi industrijski ribolov in ribolov z visečimi mrežami je nevaren za naša morja. To je bilo dokazano, to je jasno. Prepoved večjih mrež ni bila izpeljana v različnih regijah, zato so bili upeljani mehanizmi nadzora, ampak ne na zadosten način. Zato nekateri še vedno uporabljate velike viseče mreže in niso kaznovani za to. Komisija je skušala to prepovedati in to bi morali pozdraviti. Ampak treba je poskrbeti za to, da se upošteva raznolikost takšnega ribolova. Popolna prepoved res predstavlja veliko temeljnih težav. Recimo, bistvo težav ni obravnavano na zadosten način ni nadzora, ni mehanizmov sankcij za nezakonit ribolov. Potrebujemo boljši nadzor, boljše mehanizme inšpekcij, da se bodo vsi držali črke zakona. To je bistvena težava izvajanja zakonodaje. Potem drugič bojimo se, da bi popolna prepoved negativno vplivala na obrotniški ribolov, to, kar želimo podpreti. Recimo te mreže Sejto v Galici ali pa v Andaluziji in druge, vse bo zelo prizadeto na negativen način. Tu ne gre le za podporo zaposlitve pri majhnem ribolovu, gre tudi za okoljsko zaščito in najti moramo alternative za to, da bi pomagali malim ribičem. In to pomeni aktivno ščitenje malih ribičev, treba je podpreti majhen ribolov in seveda na ravni Evropske unije. Zaščita majhnega ribolova bo dober recept za vzdržni ribolov, dolgoročno. In ta popolna prepoved po našem mnenju ni spremljiva, ne samo zaradi kvantitativnih vidikov, ampak tudi zaradi kvalitativnih. In zato je mnenje poročevalca, da bi določili drugačno časovnico prepovedi dober. Potrebujemo tudi znanstvene izsledke o malem ribolovu ki obstaja sedaj, zelo da bi ocenili učinke na ta mali ribolov in da bi to podprli, če pride do negativnih posledic. Če bomo podprli popolno prepoved, potem moramo vsaj odpreti vrata izjemam. Ampak to je lahko tudi kontraproduktivno. Strinjamo se s poročevalcem. Če imamo sistem dodeljevanja izjem v širši ribiški politiki, potem bomo na koncu spodbujali nezakonite oblike ribolova in tega ne želimo doseči. Mi želimo olajšati nadzor nezakonitega ribolova, ne pa, da se bo to razcvetelo. Zaščititi moramo naša morja in ta zakonodaja mora vključiti izredne pogoje, zato da bi podprli majhen ribolov. Treba je podpreti tudi tiste ribiške vire, ki so najbolj izpostavljeni zaradi ribolova. Treba je oceniti vrednost tega predloga treba je poštevati načela nadzora, sankcij, strogega izvajanja aktov. Po drugi vrsti pa potrebujemo tudi zaščito. Treba je spodbujati majhen ribolov, kajte le tako bomo lahko imeli vzdržen ribolov v Evropi. Hvala. Grazie, adesso il collega Eckhout. Najlepša hvala, kolega Eckhout. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Najprej se moram opravičiti v imenu Linde, ki je pročakal v Sence in sedaj govori o odboru za ribištvo in to je dober izgovor z njene strani, kaj ne? No, veliko stvari smo že slišali. Najprej hvala pročevalcu, ker je skušal oblikovati stališče, ki je nekoliko bolj občutljivo. To je boljše, kot da bi rekli, ja, to moramo vrniti komisiji, to je prelahko. Tako da. Sem res vesel tega dela poročevalca, slišal sem tudi pristop Jana Dankana, ampak reči moram, da ta razprava ni nova. Tu imamo tudi resolucije generalnih skupščinih, skupščin v OZN-u, že na začetku 90. let so pisali o tem, no vem, da imamo težave pri teh mednarodnih organizacijah, ampak upam, da se to sedaj ne bo razširilo na generalno skupščino OZN-a. Ampak to ni nič novega. Poznamo to temo, že dolgo časa govorimo o tem, že od leta 92. In seveda imamo tu velike težave. Med drugim, vedno, ko obravnavamo zakonodajo, vidimo, da je, če je to popolna prepoved, to ne deluje. Po drugi strani, pa takoj, ko začnemo odstopati od te prepovedi, imamo tu vrzeli in ustvarjamo nove vrzeli in potem pride do možnosti zlorab teh vrzeli. Tako da moramo res občutljivo in previno preučiti, kako to obravnavati. In čestitke poročevalcu, ker je skušal iti po tej poti. To ni lahka pot, ampak je pomembna. Mi se še nismo odločili o našem stališču, ampak res želimo sodelovati s poročevalcem in tudi z drugimi skupinami, kot slišim. Hvala tudi gospe Majzner za njene pripombe, hvala GUE, socialistom. Mislim, da bomo oblikovali dobro stališče, ko bomo šli v smeri takšnega mnenja, tako da bomo šli naprej in ne bomo rekli ne temu predlogu in bomo to vrnili komisiji. Kajti to bi bilo tako drzno, kot nekateri pravijo, da je komisija bila in to ni najboljši odgovor. Mogoče je le še vprašanje za komisijo glede obstoječih postopkov kršitve z oper Italijo. Ampak slišali smo, da je ta postopek rešitve v italijanskem primeru bil maknjen. Ne vemo, kako je s tem. Ali nam lahko prosim poveste, kakšno je sedaj stanje in če se je komisija odločila, da bo umaknila ta postopek rešitve, ali lahko obrazložite, zakaj. Glede preostalega pa se veselim te zanimive razprave in da bi oblikovali dobro stališče, da bi presegli le ta odgovor ne. Hvala. Grazie e adesso Lepša hvala. Sedaj pa kolegica Briano, ki je poročevalka v odboru za ribištvo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Upam, eh, da bo eh, to, da sem tudi članica odbora in vi pomagalo, da bomo dosegli napredek na tem zelo zapletenem področju. Hvala lepa, Marko Afront to eh, tudi za podporo ki mi jo je izkazal v odboru za ribištvo. Zelo podrobno sem proučila poročilo in mislim, da je v skladu z tem, kar smo predlagali tudi v odboru za ribištvo. In eh, mislim, eh, da so se s tem strinjale tudi vse politične skupine v odboru za ribištvo. Predlog, ki sem ga podala kot poročevalka, pa je še predmet obravnave, kaj ti prosili smo tudi za presojo vpliva ze strani Evropske komisije. Zatem eh, se bo seveda morala ukvarjati nova komisija in eh, zato na to presojo vpliva še čakamo. Sem eh, proti popolni prepovedi uporabe visečih mrež, kot je predlagala Evropska komisija precej zaskrbljeni pa smo uh, zaradi tega, ker so nekateri predlagali, da bi uh, to uredbo povsem uh, zavrnili in da bi dali proste roke državam članicam. Uh, jaz predlagam, da bi poskrbeli za jasnost, kot je predlagal tudi Marko Afronte, kajti če si preberete predlog komisije, lahko vidite. Uh, da obstajajo štirje predlogi. Prvič ohranitev statusa quo, to je današnja situacija. In eh, vsi smo to možnost ocenili kot negativno. Potem sta bili dve umestni možnosti, bolj zmerni možnosti, eh, da bi eh, ocenili mrežo za mrežo, način ribištva in tako naprej. Tretja možnost eh, je bila možnost, ki, eh, oziroma četrta možnost pa je bila potem možnost, ki jo je Evropska komisija posredovala parlamentu in to je bila prepoved, prepolna prepoved uporabe visečih mrež. Eh, jaz bi rada našla neko umestno možnost, kar zadeva poročilo Afronte, mislim, da vsebuje veliko pozitivnih elementov, rada bi izpostavila le dve kritiki. In sicer, ali je eh, to operativno sploh izvedljivo ali pa to ne bo predstavljalo še eh, dodatne težave za ribištvo. Eh, drugič pa mislim, da obstaja določena možnost razhajanj. eno izmed temeljnih načel evropske ribiške politike je načelo regionalizacije. E, imamo različne e, študije e, o ribištvu z posameznih regij, prej je bil naveden primer Galicije, pa tudi na severu Evrope obstajajo različni sistemi in tudi vpliv je različen. Torej regionalizacija bi res lahko predstavljala dobro rešitev. In ob koncu naj povem še, da upam, da bomo v odboru za okolje in predvsem v odboru za ribištvo lahko uspešno sodelovali z Evropsko komisijo in poskrbeli za dobro določilo, ki bo omogočilo rešitev trenutnih problemov, hkrati pa nam eh, bo uspelo vzpostaviti uredbo, ki bo omogočila ohranitev trajnosti. Eh, hkrati eh, pa bo ohranila tudi tradicionalno ribištvo, ki je že pod velikim pritiskom. Kolega Jura iz Tjabaunc, hvala, predsednik, hvala poročevalcu za to poročilo. Potrudil se je, da bi izboljšal predlog komisije, kajti ta je nesorazmeren. Komisija je šla po lahki poti, to je popolna prepoved vseh visečih mrež. S tem bi se znebili velikega števila flot majhnega ribolova, ampak boljša rešitev je, da bi selektivno prepovedali viseče mreže, ki so posebej škodljive za ogrožene vrste. No, govorim v imenu kolegov iz ribiške industrije in prosili bi, da se to pošle nazaj komisiji v Galiciji. Ribiška skupnost uporablja različne vrste mrež pri majhnem ribolovu. Tu gre za to mrežo Sejto. To je mreža različnih velikosti, velika do 12 metrov. Gre za posebno selektivno metodo, ki ne povzroči prilova, ne ogroža ribiških vrst in to je dobra raba ribiških virov. Imamo več kot 400 plovil v Galiciji, ki uporabljajo. Recimo v Rijanči imamo 117 plovil, ki uporabljajo takšne mreže. Torej, ta ribiška skupnost je odvisna od tega. Potem imamo tudi zelo nizke ravni emisij oglika. Malo je rabe dizla, ker ribarijo blizu obale. Ribiške skupnosti v Galiciji bodo trpele zaradi prepovedi takšnih vrst mrež, zlasti ker. Ribarje tudi po celinskih plavnih poteh. To je treba izključiti iz kakršnekoli evropske prepovedi na podlagi načela subsidijarnosti in ob spoštovanju posebnih pristojnosti. V imenu Benege bi pozval tudi vlado v Španiji in Galiciji naj pošlje jasne informacije o socialno-gospodarskem učinku tega predloga komisije. Tega še niso storili. Kolega Suica. Najlepša hvala in če zadnji prispevek kolegica Šujca. Vam lepo. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Afrontiju, poročevalcu. Reči moram, da se v glavnem strinjam z gospom Majsner. Hvala, ker ste tako lepo obrazložili, zakaj gre. Najlažje je kar prepovedati komisiji. Še lažje pa je, da vrnemo predlog komisiji. Torej, nobena rešitev ni prava. Najprej moramo opraviti našo domačo nalogo v parlamentu, potruditi se moramo najti kompromisno rešitev za vse. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je evropska ribiška politika regionalna. Tako da moramo preučiti, kakšno je stanje posameznih regij. Potrebujemo regionalni pristop. Med drugim je to tudi ena izmed evropskih politik. Tako moramo delati, potruditi se moramo, da bi našli rešitev. V sredozemskem morju je veliko takšnih mrež. Tudi v Jadranskem morju je nekoliko manj, ampak To je zanimiva tema, tako da bi rada pomagala. Prav tako bi rada rekla, da je mali ribolov zelo pomemben tudi za nas. To je pomembno, kajti če bi kar vse prepovedali, bi res v znatni meri vplivali na socialno in gospodarsko politiko, tako da je nujnega pomena, da zaščitimo majhne ribiče. Oblikovati moramo tiste mehanizme, ki bodo pomagali. Nekar smo tudi člani odbora za varstvo okolja, moramo govoriti tudi o zaščiti biovrst, ekosistema. Torej, edina rešitev je kompromis. Strinjam se, da moramo nadaljevati pogajanje, najti moramo rešitve, tako da bi države članice znanstveno preučile ta področja, kajti potrebujemo znanstvene izsledke, tako da bi lahko oblikovali ukrepe. Eno je, če sprejemamo politične ukrepe brez temeljev, drugo pa je, če preučimo kaj pravi znanost o tem. Mislim, da bodo znanstveniki imeli veliko poveti o tem, tako da se strinjam, da se moramo pogovarjati o tem, potrebujemo diversifikacijo mrež. To potrebujemo, omenjate eh, mreže, ki so dolge do 12 metrov, potem imamo veliko večja plovila, tako da sem proti prepovedi, ampak istočasno pa se moramo pogovarjati, kaj ti, to je zelo kompleksna tema in mi moramo najti rešitev, kaj ti to je naša naloga. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj. Smo slišali kar nekaj vprašanj, ki so jih zastavili kolegi komisiji in zato dajem besedo Evropske komisiji in sicer Fabricio Donatello. Ja, hvala predsednik. Na začetku bi najprej čestital poročevalcu gospodu Afronteju za upravljeno delo. Seveda je bilo to zelo intenzivno. Tesno smo sodelovali v poročilu, ste skušali povziti nekatere rešitve in seveda bi radi rekli, da je to zelo pomemben element v našem delu v kontekstu institucionalne razprave o tem predlogu. Rad bi se zahvalil tudi gospe Brijano, ker je poročevalka odboru za ribištvo. Prav gotovo je pred nami težka naloga, kajti skušali bomo združiti vse te elemente. Kolegica je omenjala to, kar prinaša veliko pozitivnih vidikov v kontekstu te razprave. No, za komisijo je to seveda zelo pomemben prispevek v kontekstu te razprave. Seveda bomo morali imeti razprava tudi vsebini tega predloga komisije. O tem se bo treba pogovarjati tako na svetu kot parlamentu. Glede različnih vprašanj in komentarjev bi začel s tem, da bi nekoliko spomnil na to dejstvo, da sedaj že več kot leto in pol delamo na zelo, zelo intenzivni oceni učinka. Cenjujemo rabo vesečih mrež v Evropski uniji. Pročilo je na voljo, je javno in kot vemo, je to prvič, da Imamo toliko študij in ocen. To je tudi javno dostopno, glede neke vrste ribolova. In ne glede na ta predlog, je to nekaj, kar moramo počtevati tudi v drugih primerjih. In za nas je to zelo pomemben vidik, ne le pri pripravi predloga, ampak tudi v javni razpravi. To potrebujemo pri preučitvi teh vprašanj in na to bi se rad vrnil pozneje. Torej, imamo javno razpravo, imamo ceno učinka, potem imamo tu znanstvene elemente. Slišal sem to, kar ste rekli, da mogoče okoljske posledice nismo dovolj dobro ocenili. Mogoče je res tako, ampak prav gotovo imamo zelo veliko število informacij, ki so prvič na voljo glede rabe takšne opreme v Evropski uniji. Prav tako sem slišal, da imamo nekatere elemente, ki so problematični, recimo glede kritja področja rabe, glede na to, da je to nekaj, kar se imenuje popolna prepoved in to zbuja pomisleke. Slišali smo nekatere kritike, da je premalo regionalizacije. To je eno izmed načel nove skupne ribiške politike. V redu. Ja, Tu bi potrebovali dodatno razpravo, ampak verjetno ne danes. Regionalizacija pomeni, da skušamo reševati tista vprašanja, ki so skupna nekaterim regijam ali pa so skupna nekaterim območjem. Mi pa vemo, da raba takšne opreme na istem območju, ampak drugačni državi, včasih tudi znotraj iste države, ampak drugačni regiji, ne omogoča vedno strogo izvajanje pojmo, regionalizacije. Torej, kaj pravimo? Seveda moramo reševati to vprašanje, zato da bi poskrbeli za to, da kakršnakoli odločitev bo sprijeta, bomo s tem rešili vprašanje tveganja, s katerimi se soočamo pri ulovih, pri zaščitenih vrstah ali pri ogroženih vrstah. Če govorimo o sesavcih, recimo nekaterih območjih, ne le v sredozemlju, ampak tudi v Črnem morju, v Atlantskem oceanu. In tu se trudimo, zato da bi oblikovali nekaj, s čimer bi obravnavali tudi dejavnike tvegan. Ali moramo biti bolj natančni? Ali naj preučimo določene specifične vidike? Ja, seveda bi radi preučili to pot skupaj s parlamentom in ponovno na podlagi predstavljenega poročila danes vidimo, da je veliko zanimivih elementov. Vidimo, da obstaja možnost, da bi mogoče imeli drugačen pristop. To je del razprave. In zelo smo veseli, ker imamo lahko to razpravo tudi na podlagi dokumenta, ki ga bomo imeli tako v odboru za okolje, kot tudi v odboru za ribištvo. Mogoče še nekaj glede vprašanja o informacijah in podatkih. In tu bi se tudi ustavil. Predlog je bil posredovan in od takrat smo potem prejeli veliko dodatnih informacij iz držav člani strani deležnikov. Glede dejavnosti, ki so povezane z visečimi mrežami Evropske unije, komisija je pravzaprav sprejela to pobudo in je ponovno pisala državam septembra. Zato, da bi poskrbeli, da bi te indice, ki smo jih prejeli, včasih tudi neformalno, potrdili organi, državah. In šele sedaj prejemamo te informacije. In jasno se je pokazalo, da tu pogrešamo nekaj vidikov prvotni oceni učinka. Ampak ne vem zakaj, to ni bilo pravočasno posredovano komisiji. Mogoče države tega niso vedele ali pa so menile, da to ni posebej pomembno. Težko je reči zakaj. Ampak tu je nekaj zelo jasno. Odkrivamo, da imamo vedno več takšnih dejavnosti in to vsakodnevno tako da odkrivamo, da je vedno več teh elementov, ki bodo seveda uprit temu, da bi imeli jasen okvir za urejanje teh dejavnosti povezanih z rabo visečih mrež. Tako kot pri oceni učinka je komisija posem pripravljena deliti z vami informacije, ki jih prijemamo sedaj vsakodnevno. Prijemamo jih iz držav članic in to je pomembno, kaj ti vsi moramo na enak način razumeti dejavnosti, učinke in tveganja, s katerimi se soočamo pri rabi takšne opreme. In upamo, da bomo lahko k malu imeli vse informacije na voljo, tako da bomo lahko dopolnili tudi prvotno oceno učinka, ki smo jo oblikovali takrat. In še nekaj čisto na koncu. Odgovoril bi na eno izmed vprašanj glede tega sodnega primera proti Italiji. Ta sodni primer proti Italiji je bil sprožen leta 1992, takrat je bila izrečena sodba na sodišču. Šlo je o pomankanju primernega nadzora strani italijanskih organov. Šlo je za nekatere zadeve povezane s pomankanjem jasnosti glede italijanske zakonodaje. To je nekaterim ribičem omogočilo, da so uporabljali nezakonite viseče mreže po resoluciji iz leta 1992. Italija se je zavezala k temu, da bo izvedla zelo pomemben akcijski načrt. Takrat naprej. In sicer leta 2011. Akcijski načrt je formalen dokument. Pozneje je kolegi komisije to podprl. In ta akcijski načrt je predmet nadzora, sedaj v Italiji. To nadzorujo italijanski organi skupaj s komisijo. In rezultat tega dela je tak, da je politike nadzora Italije popolnoma predelana in izboljšana. Tu imamo dejavnosti nezakonite rabe visečih mrež, ki so po naših informacijah, sodeč in po informacijah italijanskih organov sodeč, izginile ali pa takšnih praks skoraj da ni več, so zelo nizki ravni primerjavi z drugimi situacijami, ko imamo drugo nezakonito opremo. Komisija je na podlagi teh informacij, na podlagi teh zavez prijela odločitev, da bo sedaj zaključila ta postopek. Sveda nadzorujemo izvajanje, ampak če govorimo o tem sodnem primeru, smo se odločili, da tudi prekinemo ta postopek z oper Italijo, kajti to nam ne bi omogočilo, da bi še naprej izvajali to politiko v sredozemlju. Tako da smo ustavili ta sodni primer, ampak še naprej se trudimo, da bi izvajali politiko, ki bi nam omogočila, da bi imeli le zakonito opremo v sredozemlju. Hvala. E Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Fronte v zaključek te razprave. Najlepša hvala. Veliko bi lahko povedal, ampak ne bi rad vzel eh, preveč časa na naslednji točki. Ne, dovolj časa imate, kolega Tantana, nažalost, ni morajo oditi, zato bomo eh, naslednjo točko morali prestaviti. No, ampak vseeno, bodite zmerni. No, kot ste lahko videli, je to zelo zapletena tema in eh, razprava je vsekakor zelo koristna, kajti v takšni razpravi se porajajo številne, številni predlogi in v veliko veselje mi je bilo, da ste moje poročilo sprejeli pozitivno. Priprava zagotovo ni bila lahka. Sekretarjat odbora za okolje eh, je opravil odlično delo, kaj te moje ideje eh, so tako rekoč oblikovali v dokument, ki sem vam ga lahko predstavil. No, naj odgovorim na nekatere točke, ki so bile izpostavljene. Seveda cenim eh, vse prispevke, ampak rad bi se osredotočil na nekaj točk naprimer, kolega Kaputo je eh, ponudil kar nekaj zanimive snovi za razmislek in eh, mislim, da bom eh, njegove pobude lahko upošteval v okviru predlogu spremem. Najlepša hvala tudi ideja sklada za pomoč ribičem eh, je bila zelo dobra. Vedno sem zelo previden, ko gre eh, za sklade, kajti eh, sklade se pogosto izkorišča na neustrezen način, ampak Če pomislimo na ribiče, ki bodo morali prilagoditi svoj način ribolava, potem eh, si lahko predstavljamo, da bodo potrebovali pomoč. Številni kolegi so poudarili, kako zelo pomembno je delovati na podlagi znanstvenih podatkov, ki so uh, tako eh, kvantitativni, kakor tudi kakovostni. Pri zbiranju podatkov eh, se je pojavil problem. Predstavnik komisije eh, sam je dejal, da eh, podatki prihajajo šele sedaj, ko je komisija že predstavila predlog. Vsekakor so pri pripravi predloga podatki manjkali. V obdobju izjem v tem prehodnem obdobju bi torej državam članicam omogočili, da zberejo podatke, ki jih potrebujemo, če želimo pripraviti ustrezen predlog eh, in upoštevati tudi vpliv na okolje. Določeni kolegi so dejali, da bi jim bilo ljubše, da bi vrnili ta predlog eh, Evropski komisiji. Evropski parlament mora predstaviti svoje stališče in V trenutku, ko močno kritiziramo stališče Evropske komisije, moramo predstaviti tudi alternativne predloge. Kaj si pravzaprav mi želimo? In uh, zgolj zavrnitev predloga se mi zdi preveč uh, enostavna možnost. No, še nekaj elementov. Vem, da je moj predlog zapleten, vem, je predaja odgovornosti, če tudi bi to bila le izjema in le za določeno obdobje predaja odgovornosti državam članicam, lahko uh, predstavljala problem. Mm, vedno je lahko najti vrzeli v primeru uporabe takšne izjeme in mi italijani smo eh, izvedenci na tem področju torej smo v precej tveganem položaju. Ampak naš predlog je ta, da zagotovimo resnično varstvo okolja. In eh, če pri tem potrebujemo to prehodno obdobje, se bomo pač s tem morali soočiti in z vsemi tveganji, ki jih to prinaša. Mislim, da smo v obdobju, ko lahko razpravljamo, ko imamo možnost, da podajemo predloge in ko imamo dovolj časa, da predstavimo predlog, ki nam bo omogočil predstavitev mnenja odbora za okolje. Pri tem pa moramo jasno predstaviti tudi, kako smo prišli do tega rezultata. Seveda se želimo v največji možni meri zaščititi okolje, hkrati pa ne želimo premočnega vpliva na majhne ribiške skupnosti, ki uporabljajo mreže, ki nimajo velikega vpliva na okolje in uh, od katerih je odvisno tudi gospodarstvo teh regij. Hvala lepa vsem tistim, ki ste sodelovali v razpravi. Pričakujem predloge sprememb. Za razpravo bomo nadaljevali, vendar pa me je današnja razprava eh, tudi nekoliko pomirila in eh, navdala s prepričanjem, da sem izbral pravo smer. Seveda ne bo lahko eh, najti soglasja, še prav posebej ne v odboru za ribištvo, kjer je to zelo kontroverzna, zelo sporna tema. Najlepša hvala vsem. Hvala lepa. Naj vas eh, spomnim še na časovnico. Rok za vložitev eh, predlogu sprememb v digitalni obliki, če je le mogoče, je eh, do 10. novembra, do 12. ure. 3. decembra bomo glasovali v odboru Envi, januarja bodo glasovali v odboru za ribištvo in na plenarnem zasedanju bomo to poročilo obravnavali februarja. In sicer na drugem plenarnem zasedanju februarja. Sedaj pa vas moram eh, obvestiti, da bomo 18. Eh, točko predstavili na naslednjo sejo, kajti kolega Dantan nas je moral zapustiti, torej bomo to obravnavali na izredni seji, ki bo potekala ponedeljek eh, v Strasburgu. Najlepša hvala, s tem je seja zaključena. We spent so long talking about regionalization.